Potrjeni. Predsednik je strani skupine ELS sprejel tudi prošnjo, da imenujemo gospo Pitero na mesto gospe Kozlovske Rajevič v delegaciji za odnose z Belorusijo, pa tudi v delegaciji k parlamentarni skupščini Euronest. Predsednik je strani skupine Alde prijel tudi prošnjo.